dnevni red, dobili ste osnutek dnevnega reda, kot ga je sprejela konferenca predsednikov v četrtek 4. marca 2010 v skladu s pravilom 137.